konkurenčnost. Eh, že sedaj so se globalni eh, tržni deleži premaknili v breme EU letalskih prevoznikov kljub strukturnim spremembam pri letalskih prevoznikih. Zato, če eh, iz krivljene konkurence vodi do pritožb, potem moramo mi kot Evropska unija postati konkretni, se odzvati z konkretnimi ukrepi proti subvencioniranim dampimškim letalskim prevoznikom. Vendar pa tudi za ustreznimi eh, ukrepi, če eh, zunaj Evropske eh, regije ovirajo naše letalske prevoznike in jih diskriminirajo pri obravnavi. 868 omogoča uvedbo preiskav in sicer že takrat, ko grozi škoda oziroma ko se diskriminacija samo najavlja, ni pa še prišlo do nje. Eh, da komisija lahko postane aktivna že pri eh, takih eh, grozečih nevarnostih, to deluje zastrašujoče. Eh, generalna direkcija TRAN torej lahko že pri grožnjah, skratka ne pri škodi, ki je dokazana, lahko eh, postane aktivna, to je zasluga Evropskega parlamenta. Eh, Eh, to smo mi eh, dosegli v eh, pogajanjih v trilogu. In šele sedaj 868 lahko dobi zobe. To je zastraševalni instrument, če bo vse potekalo dobro, ga seveda nikoli ne bomo uporabili. 868 je tudi diplomatski instrument za Evropo in njene države članice, ki se same ne morejo obraniti pred diskriminacijo. Eh, če eh, pa se tega lotimo skupaj za E28, potem imamo globalni vpliv eh, tudi v letalskem prometu. Odgovor na Amerika first ali pa China first je Europe Together, Evropa skupaj. Hvala komisiji za dobro predlogo, hvala svetu eh, za težavna, ampak poštena pogajanja in hvala tudi vam, drage kolegice in kolegi, ki ste veliko prispevali. Sedaj smo dobili eh, zelo močan gradnik za močno Evropo, eh, nadaljni močan gradnik za rezistentno Evropsko unijo. Hvala lepa hvala. Sedaj pa v imenu komisije, eh, komisar Oettinger, prosim. Eh, spoštovani Eh, gospod predsednik, eh, gospe in gospodje poslanke, poslanci. Eh, zastopam kolegico Bolc. Kolegica Bolčeva je zbolela, vendar pa je zelo zadovoljna nad tem, da danes tu razprava poteka v tako konstruktivnem vzdušju. Hvala gospodu Piperju za to poročilo in za vsebino. Hvala tudi strokovnemu odboru, za bistvene vsebine, eh, do katerih eh, so prišli. Eh, tudi poročevalci v senci so opravili pomembno delo. sprejetje nove uredbe o zaščiti poštene konkurence v letalskem prometu je velik mejnik pri izvajanju naše letalske strategije. Eh, komisija je to sprejela že pred leti, sedaj pa je to dobilo tudi pravno podlago. Eh, ta pravni predpis je osrednji element našega instrumentarja za pošteno konkurenčnost eh, v evropskem letalstvu in tudi v zunanji politiki napram drugim državam, ko gre za pošteno konkurenco. Spremembe na tem sektorju sektorju, ko gre za letalski prevoz ljudi in blaga po vsem svetu, so znatne. Gre za skupno evropsko politiko, za instrumente, eh, ki jih imamo na voljo, zato da za vse letalske eh, prevoznike omogočimo in zagotovimo pošteno konkurenco. Gre za letalski promet v Evropsko unijo in iz Evropske unije. In pri tem imamo do polovice letalske prevoznike, ki imajo sedež v EU in so konkurente iz tretjih držav. E, to konkurenco sprejemamo in jo cenimo, pa tudi povezljivost. Neodvisno od tega, kdo to zagotavlja. Za polete v EU eh, letalski privozniki iz eh, tretjih držav uživajo naša zagotovila, eh, da predpisi za nje veljajo enako kot za podjetja iz EU. Mi iz EU želimo pošteno konkurenco pod enakimi pogoji za vse, vendarle pa ugotavljamo, da nespremenjeno in še v večji meri EU podjetja izven EU nimajo vedno enakih poštenih pogojev, ampak so tam diskriminirani. E, mi kot komisija za podporo te visoke hiše podpiramo idejo, Eh, konkurence, ki temelji na multilateralnem eh, okviru in harmonizirano v svetovnem merilu. Vendar pa niti STO, niti IKAO eh, nimajo realističnih okvirov za prihodnost in zato Eh, imamo obsežne sporazume z tretjimi državami, ki eh, imajo to pošteno konkurenco za predmet. In sicer eh, gre tu za sporazume posameznih držav, ampak nastopanje osemindvajseterice oziroma sedemindvajseterice napram tretjim Eh, pa ni zelo modro. Z sedanjim dogovorom eh, pa je vzpostavljena osnova za učinkovit instrument, s katerim lahko v interesu držav članic eh, in naših državljanov skrbimo za delovna mesta letanskih prevoznikov, lahko se borimo proti nepoštenim praksam in ta in se s tem instrumentom zoper to lahko tudi ustrezno borimo. Eh, ta uredba, ki je danes pred nami, ki ste jo tudi sooblikovali, eh, se razlikuje od eh, svoje predhodnice iz leta 2004, ki pravzaprav je bila neučinkovita in je ni bilo mogoče izvajati v praksi. Sedanja Eh, uredba pa je prilagojena, da našemu letalskemu sektorju v postopkih je zelo jasna, bolj učinkovita in eh, bo tudi uspešnejša. Mi kot komisija Eh, zelo cenimo izpogajanje sporazumov z tretjimi državami. Za partnerji, za odnosi z tretjimi državami moramo biti v dialogu in po tej poti iskati rešitve in moramo dati temu prednost pred unilateralnimi sporazumi. V tem smislu je današnji dan zelo pomemben za pošteno konkurenco. Eh, med podjetji iz EU in podjetji iz tretjih držav in to je tudi dobro za naše eh, državljane, ki eh, lahko letijo z obojimi. In hvala lepa tudi za sodelovanje parlamenta. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa v imenu odbora Econ dobi besedo gospod Tremosa. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani komisar, eh, dobrodošli ponovno v tem parlamentu, dragi kolegi. Glede na vedno večjo konkurenco eh, med letalskimi ponudniki na svetu je pravična konkurenca temeljno načelo, za katerega se mora zavzemati Evropska unija. Potrebujemo pravično konkurenco za vse ponudnike in tega nikakor eh, ne smemo označiti z protekcionizmom. Eh, smo za prestrukturiranje in eh, za ukinitev državne pomoči, ampak potrebujemo tudi večjo preglednost in jasna pravila tudi za ponudnike iz tretjih držav. Evropa predstavlja 500 milijonov potencijalnih strank eh, tudi eh, za ponudnike iz tretjih držav, ki letijo v Azijo. Okrepitev letalskega prometa v smeri Azije mora biti upoštevana tudi pri sprejetju sporazumov eh, za strani Evropske komisije. Potrebno je vključiti klauzulo glede vlaganj tretjih držav v letalske družbe Evropske unije. Če letalski prevozniki iz tretjih držav prejemajo subvencije, zakaj naj bi nadzorovali Evropske letalske družbe? To za me ni pravična konkurenca. Hvala lepa. Sedaj pa prispevki v imenu različnih eh, skupin. Najprej gospod Vandenkamp v imenu skupine ELS. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, najlepša hvala. Rad bi se, rad bi pozdravil tudi komisarja Oettingerja in upam, da bo naše pozdrave posredoval tudi Violeti Bulc, kolikor sem uh, slišal, eh, naj bi se njeno stanje izboljševalo in želim ji čimprejšno okrevanje. Tako sem vsaj danes eh, prebral na neki aplikaciji. Hvala lepa tudi Markusu Piperju, ki si je močno prizadeval za dosego dobrega rezultata. Še pod avstrijskim predsedstvom bi lahko dosegli ta rezultat, ampak eh, z nekakršno zamudo govorimo o tem kolegi iz odbora Ekon, kolega iz odbora Ekon in pa gospod komisar uh, sta že dejala, da gre tukaj za zelo uh, pomembno temo in uh, to je tema, katere pomen se je v preteklih mesecih le še okrepil. Videli smo, da se pojavljajo različne tendence na različnih koncih sveta in eh, zaradi tega je to tudi velik izziv eh, za Evropsko unijo. Vse skupaj eh, zveni zelo preprosto, ampak ni tako preprosto. Potrebno je zagotoviti varstvo konkurence in pravičen položaj vseh letalskih družb, kajti danes imamo nezakonite subvencije, Tukaj ne gre zgolj za kerozin eh, in pa za eh, letalske vzletne piste, ne govorimo zgolj o arabskih državah eh, oziroma o arabskih državah, ampak o kitajskih državah, o, o Kitajski, o Hongkongu in tako naprej. Torej, evropske družbe se borijo z nelojalno konkurenco in temu je potrebno narediti konec. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa v imenu Skupine socialistov in demokratov, gospod Projs. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, drage kolegice in kolegi. Pravična konkurenca je temelj Evropske unije, to pa mora veljati tudi za mednarodno letalstvo. Zato moramo zaščititi naše letalske družbe pred eh, nelojalno konkurenco, zagotoviti je potrebno pravična delovna mesta povsod po Evropi. Kaj ti živimo v obdobju trgovinskih vojn eh, in le z zadostnimi odvračilnimi ukrepi bomo lahko zagotovili varstvo konkurence. Zaradi tega je tudi ključnega pomena razveljavitev uredbe 868 skozi 2004. Nesprejemljivo je tudi, da se skupina držav upre takšnemu instrumentu trgovinske zaščite. Evropske družbe naj bi bile izpostavljene subvencijam drugih družb zgolj zaradi filozofije posameznikov. Zato je za nas v parlamentu velik uspeh, da eh, smo pripravili obsežno zakonodajno besedilo, ki nas bo ščitilo pred škodljivimi subvencijami iz tretjih držav. Tukaj ne gre za protekcionizem in eh, ne za protekcionizem v škodo naših eh, državljanov. Potrebujemo pravično konkurenco. Vse politične skupine so podprle široko zastavljen kompromis glede te uredbe. In zato se imamo zahvaliti Markusu Piperju in njegovi ekipi, pa tudi vsem drugim. Hvala lepa za to konstruktivno sodelovanje. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine EKR gospa Foster za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Daleč smo prišli od prve izmenjave mnen na to temo. Nažalost je bilo prvo besedilo Evropske komisije protekcionistično zasnovano in bi omogočalo sankcije eh, ponudnikom iz tretjih držav. Še preden eh, bi bile izvedene ustrezne preiskave. To bi poslalo napačno sporočilo našim partnerjem in to bi eh, tudi ogrozilo povezanost sveta in pa našo konkurenčnost. In poleg tega bi to dalo možnost eh, nekonkurenčnim ponudnikom, da se pritožijo in komisiji, da uvede sankcije, preden preveri, kakšna je dejanska situacija. Seveda eh, je potrebno uvesti sankcije, če je to potrebno, ampak eh, ne na škodo naših potnikov in tudi eh, ne na račun zvišanja letalskih vozovnic. Lahko podprem ta sporazum, kajti jasno so zapisane pristojnosti držav članic, kot je recimo reševanje sporov v okviru sporazumov z tretjimi državami. Torej mislim, da smo končno zagotovili pravo ravnotežje in to eh, bo omogočilo razvoj in pa inovacije na trgu Evropske unije in druge. In tudi v prihodnosti moramo poskrbeti za podoben pristop k drugim temam. To je najbrž moj zadnji govor v tej dvorani. Prvič sem spregovorila leta 1999. Rada bi se zahvalila tolmačem tukaj in v Bruslu sekretarjatu in vsem zaposlenim v eh, Evropskem parlamentu. Hvala lepa za podporo in za profesionalen odnos. Želim vam vso srečo v eh, vašem prihodnem poklicnem življenju. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa v imenu skupine Alde. Podpredsednik Telička. Za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Rad bi se zahvalil Jackie Foster za to, da je bila zelo dobra kolegica. Eh, z veseljem sem sodeloval z njo. Kar pa zadeva osnitek te uredbe, bi rad izpostavil tri točke. Učinkovitost, dopolnjevanje in pa dialog. Učinkovitost. Učinkovitost, ker imamo končno instrument, eh, ki ni eh, zgolj instrument, ki bi zagotavljal trgovinsko obrambo omogoča preiskavo Evropske komisije, če za to obstaja razlog. Poleg tega lahko komisija to stori tudi na lastno pobudo. Učinkovitost eh, zaznamuje tudi dejstvo, da Evropska komisija ne bo eh, čakala na vpliv eh, na evropske letalske prevoznike, ampak bo lahko delovala, če bodo obstajali dokazi, za možnost povzročitve škode. In to zagotavlja učinkovitost. Poleg tega imamo tudi zelo resen okvir, resen uh, in natančno določen okvir za preiskave in za uvedbo sankcij. Lahko pa tudi skrajšamo ta rok, če uh, bodo za to obstajali ustrezni razlogi. Učinkovitost pa pomeni tudi, da ima Evropska komisija ustrezne instrumente za vzpostavitev uh, lojalne konkurence in sicer eh, z finančnimi ukrepi. Dopolnjevanje, torej druga ključna beseda. Seveda uredba kot takšna ne bo zagotovila konkurenčnosti naše industrije, ampak eh, skupaj eh, z mm, dvostranskimi sporazumi, ki jih bomo sklenili, bomo imeli na voljo ustrezne instrumente za reševanje. Eh, prihodnih težav. Kar pa zadeva dialog, imeli bomo dialog z vsemi deležniki v eh, državah članicah in poleg tega bomo imeli tudi dialog z partnerji v okviru dvostranskih sporozumov, kot sem že omenil. In končno Evropski parlament bo vključen v pogajanja. Torej tukaj ne gre uh, za protekcionizem. To je dober sporozum. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih dobi besedo gospa Deli. Izvolite, Karima. Dragi kolegi, glasovali bomo o eni izmed zadnjih uredb v eh, tem zakonodajnem obdobju na področju letalskega prometa. Eh, poglejmo si eh, zalivske letalske družbe. Te pogosto prejemajo eh, subvencije strani držav, iz katerih prihajajo, in tudi subvencije za kerozin. To uničuje konkurenco, kajti konkurenca jim ne more slediti in zaradi tega trpijo zaposleni. Vsakič ko ta nelojalna konkurenca eh, vodi eh, v trenja med Azijo in pa Evropo, to povzroča tudi novo onesnaževanje okolja. Mm letalski sektor je eh, povezan z okoljskimi in pa socialnimi vprašanji. Eh, namreč eh, širitev letalskega prometa povzroča tako okoljske kot tudi finančne posledice in žrtve smo mi vsi. Naj vas spomnim, da letalski sektor predstavlja tri odstotke svetovnih izpustov, torej toliko izpustov kot država, kot je Nemčija. In uh, kaj lahko dosežemo z tem besedilom? Zelo malo se bojim. Ampak eh, reforma letalskega sektorja je zelo velik izziv. E, smo, bili smo priča pariškemu sporazumu leta 2015 in takrat je bil sektor e, popolnoma izključen iz pogajanj. To, kar je žalostno, je, da se bo Evropa podredila mednarodnemu sistemu, ki ni pripravljen prevzeti svoje odgovornosti v boju proti segrevanju našega planeta. Danes imamo na mizi več rešitev, davek na kerozin, eh, direktni eh, leti eh, in tako naprej. Gospod komisar, nimamo več časa. Nimamo več časa da čakamo, da eh, bo letalski sektor sam izvedel reforme. Vse je sedaj v naših rokah. Eh, letalski sektor predstavlja velik izziv, to smo že povedali. To je velik eh, gospodarski izziv, velik socialni izziv, hkrati pa tudi velik podnebni izziv. In Evropska komisija je preveč tiho, vsaj ko gre za okoljski izjiv. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Hvala lepa, draga kolegica. Sedaj pa dobi besedo v imenu skupine GUE NGL. Gospod Pimenta Lopez, za minuto in pol. Žoav, izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta predlog uredbe vključuje določene točke, ki jih ne moremo podpreti. Gre za notranji trg in pa za zaščito letalskih družb. Vse skupaj pa bo vodilo v to, da bo nastal evropski monopol v zračnem prometu. In to bo uničilo letalske družbe, ki eh, so nastale po privatizaciji državnih letalskih družb in zaradi tega bodo očkodovane tudi posamezne države. Poleg tega pa bodo okrnjene tudi pravice zaposlenih v tem sektorju. Na čem pa temelji ta predlog? Gre za razlike med eh, letalskimi družbami Evropske unije in pa letalskimi družbami tretjih držav. In če govorimo o letalskih družbah tretjih držav, potem se moramo zavedati, da gre tukaj za pogosto za letalske družbe, ki prejemajo državne subvencije. To v zračnem prometu ni nič novega. Kakšne pa so posledice? Kakšne so posledice te konkurence med evropskimi prevozniki, nizkocenovnimi prevozniki in ponudniki iz tretjih držav? Temeljijo zaposleni, kaj ti ne spoštujejo se njihove pravice in zaradi tega smo tudi pripravili ta predlog. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa v imenu skupine EFDD. Gospa Ajuto za minuto Daniela. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi kolegi, kot zelo dobro vemo, imamo znotraj Evropske unije zelo stroga pravila, kar zadeva lojalno konkurenco zagotoviti eh, želimo eh, dostop za vse družbe brez kakršnekoli diskriminacije, vendar pa ugotavljamo, da ni vedno zagotovljena vzajemnost v eh, drugih državah in zaradi tega so potrebna nadomestila oziroma ukrepi za te države, ki so izven Evropske unije. Zato se mi zdi pomembno, da si ponovno ugledamo uredbo 868 in da uvedemo učinkovitejše ukrepe, ko gre za uvedbo preiskave, ko gre eh, za eh, nadomestila, še prav posebej, eh, če pomislimo na to, da ta uredba nikoli ni bila uporabljena. Če želimo zagotoviti enakopravnost naših državljanov in pa naše industrije, potem potrebujemo ustrezne nadzorne instrumente. Hvala lepa. Hvala lepa, draga kolegica. Sedaj pa gospod Sošnjec, za minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta uredba pravi, da je nelojalna konkurenca konkurenca za strani letalskih družb, ki prejemajo državne subvencije, podporo. Ja, to drži. E, to pomeni konkurenca, namreč denar davkoplačevalcev se namenja za letalske družbe, ampak mi v Evropski uniji pa pravzaprav ne počnemo nič drugega. Mi subvencioniramo vse kmetijstvo, promet, študente, nevladne organizacije, tukaj pa tudi druge. In poleg tega subvencioniramo tudi zračni promet. Pred eh, približno enim mesecem je Evropska komisija odločila, eh, da bo dovolila, eh, da Poljska oškoduje državljane in podpre letalsko družbo, polsko letalsko družbo. Torej, ne moremo si zatiskati oči pred tem, kar se dogaja, kajti eh, to zares ne eh, vodi v eh, zagotavljanje lojalne konkurence oziroma v varstvo konkurence. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lukaševska za dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospa, gospod predsedujoči. Zračni promet je zelo pomemben za evropsko gospodarstvo in vedno več je povezal eh, znotraj Evropske unije, pa tudi z tretjimi državami. Ta trg se zelo dinamično razvija in pod močnim pritiskom od zunaj. Vir tega pritiska je konkurenca v, iz eh, držav v usponu, pa tudi globalizacija veliki konkurenti eh, so letalske družbe iz Bližnjega vzhoda, ki imajo ogromno kapitala in zagotavljajo visoke standarde po razmeroma ugodnih cenah. In poleg tega se ne rabijo držati predpisov Evropske unije, kar pomeni, da se lahko hitro razvijajo, kar pa pomeni tudi, da se konkurenca krepi. Torej, tukaj se strinjam z vsemi, ki so spregovorili pred menoj. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi te pogodbe sklenili z vsemi državami in sicer eh, z vidika nelojalne konkurence. Zagotoviti moramo ustrezna nadomestila, tako da bodo veljali enaki pogoji za vse, tudi za evropske letalske družbe. In zares sem prepričana, da bi lahko bila ta uredba instrument, ki bo okrepil letalski sektor v Evropi. Vendar pa se moramo zavedati tudi, da se bodo na vse zadnje potniki odločali, katero letalsko družbo bodo izbrali. Gre za ceno vozovnice, za storitve, za tončnost, za varnost in tako naprej. In upam, da bodo evropske letalske družbe, ki jih bomo na ta način okrepili, eh, to tudi upoštevale, da bodo upoštevale potrošnike. In tega ne moremo doseči eh, niti z najboljšimi uredbami. Gospa Lukačevska, gospod Sošnjerc je dvignil modri karton, ga sprejemate? Gospod Sošnjerc, kolegica je zavrnila vaš modri karton. Sedaj pa dajem besedo gospeta Pardel za minuto in pol. Dragi kolegi, spoštovani komisar, rada bi čestitala gospodu Piperju za ta dosežek pri tem tako zelo pomembnem eh, dosjeju za prihodnost evropskega letalskega sektorja. Evropske letalske združbe delujejo v okviru globalne mreže in zaradi tega je zelo pomembno, da mi kot zakonodajalci poskrbimo za zaščito tega sektorja z instrumenti in mehanizmi, eh, ki eh, bodo kaznovali nelojalno konkurenco iz tretjih držav. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi učinkovite letalske povezave. Tukaj govorim predvsem o e, državnih subvencijah, ki lahko povzročijo izkrivljanje konkurence. In evropski zračni promet e, mora potekati v okviru zdrave in lojalne konkurence. Spoštovati pa je potrebno tudi e, pogoje pri delu in pa varstvo okolja. Sem tudi predsednica medskupine za evropski turizem in zato pozivam evropske letalske družbe, da tudi same razmislijo o svojem poslovnem modelu. Zelo pogosto izgib, izgubljajo v, z, v, v primerjavi z eh, družbami iz tretjih držav ne smejo si prizadevati za dosego dodatnega dobička na račun eh, potrošnikov. Potrebno je poskrbeti za ustrezno ravnotežje. Le na ta način bomo lahko prevzeli vodilno ulogo v svetu, kar zadeva kakovost, pa tudi kar zadeva varnost za potnike v letalskem prometu. Potrebno pa je zagotoviti tudi ustrezne pogoje za zaposlene. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, kolegica besedo pa dobi gospod zlotovski za minuto izvolite konkurenca na rynku lotniczym jest nie tylko Hvala lepa, gospod predsedujoči. Konkurenca v zračnem prometu ni le ključnega pomena, ampak je tudi zaželjena za strani potnikov, vendar pa potrebujemo jasna pravila tudi za družbe, ki prihajajo Od druge, Evropska unija potrebuje instrumente, da se bo lahko uprla nelojalni konkurenci in seveda, in seveda proti nelojalni konkurenci tistih letalskih družb, ki prejemajo subvencije in pa administrativno pomoč in predstavljajo konkurenco našim letalskim družbam. Ta uredba omogoča, da se temu upremo, če se bo seveda pravilno uporabljala. Vendar pa potrebujemo tudi obsežno mednarodno rešitev, ki bi preprečevala nelojalno konkurenco v tem sektorju. Tudi pri sporazumih o odprtem nebu je potrebno to uredbo upoštevati, le na ta način bomo lahko izkorenili nelojalno konkurenco. Najlepša hvala, kolega. Sedaj pa sledi prosta razprava. Eh, dva kolega sta se javila k besedi. Najprej gospod Marija Snotis. Eh, hvala, predsedujoči. Ta uredba, uredba 868, bi se morala izvajati. To je edini način, da zaustavimo nepoštene prakse tretjih držav oziroma prevoznikov iz tretjih držav. Ti prevozniki zaradi naše nedejavnosti na tem področju izvajajo te nepoštene prakse. Ampak tudi pri notranjih letih bi morali zagotoviti več konkurence v letih znotraj EU. Gospod komisar Oettinger, vprašanje prevoznika Aegean Airlines. No, ta je monopolist in vozovnice so, naprimer, iz Krete v Atene zelo drage in jih lahko primerjamo s ceno vozovnice med Atenem in Berlinom. Tudi vozovnice, letalske vozovnice z Egejskih otokov so zelo drage. Že od junija lani opozarjam na to in to je popolnoma nesprejemljivo. Ne smemo dovoliti takega monopola vozovnice skrete na kontinent in z drugih otokov so zelo drage. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Etrič za minuto. Izvolite. Thank you. Hvala lepa. Ja, zaskrbljen sem bil, ko se je začela razprava s poročevalci, s poročevalcem ko je omenjal Kitajsko in to in sem se spraševal, kam gremo. Ampak ko smo spregovorili o varovanju letalskih prevoznikov, se mi je zdelo vse v redu. Potem je komisar začel s tem, da je čestitev. Še preden smo slišali razpravo, kar je bilo sicer prijazno od njega, ampak potem je pokazal, katera so nova pravila. No, in zdaj vidim, da gre zato, da nadomeščamo posamezna, posamezne instrumente in verjetno ste opazili, da nekatere države na svetu dajo subvencije svojim prevoznikom in zaradi tega niso v enakopravnem položaju z našimi prevozniki. Imam kar nekaj pomislekov glede konkurenčnosti v tem smislu in subvencijami. Kako je to povezano? Hvala. Najlepša hvala. Še gospod Keli se je javil k besedi in z veseljem mu bom besedo tudi dal. Hvala lepa. Verjetno kot eh, europoslanci večkrat letimo kot drugi ljudje in seveda nas zelo zanima letalski oziroma zračni prevoz in ta mora biti konkurenčen za nas in za vse ostale. Tako da lahko rečemo, da je Evropska unija pripomogla k razvoju nizkocenovnih prevoznikov, naprimer kot je Ryanair, že pred leti. Še pred leti, še prej, ko ni bilo Ryanaira, so bile letalske vozovnice veliko dražje. In zdaj so postale tudi druge letalske družbe bolj konkurenčne, ampak konkurenčnost moramo zagotoviti na globalni ravni. In kako želi komisija to zagotoviti, me zanima. Hvala. Najlepša hvala. V imenu komisije pa dobi sedaj besedo komisar Oettinger. Izvolite. Gospod predsednik, eh, gospe in gospodje, iz vaših besed slišim to, da se strinjate z poročilom eh, gospoda Piperja in s tem, kar sta pripravili svet in komisija. Omenjenih je bilo nekaj problemov, eh, to je res z uredbo ne moremo rešiti vseh problemov, vendar pa je to velik napredek na poti do poštene eh, konkurenčnosti v interesu letalskih prevoznikov, ki imajo sedež v EU in tudi v interesu tistih, eh, ki imajo sedež zunaj, eh, ki pa naj bi spoštovali enaka pravila. To je tudi v interesu potnikov, torej potrošnikov, državljanov, ki na tej osnovi lahko iztržijo boljšo ceno za eh, dobro storitev različnih konkurentov. Jasno, zavzemanje parlamenta bo postopek pripeljalo tudi do konca. Gre za dokončanje eh, trga letalskih provoznikov. Še veliko je treba postoriti na tej poti, vendar pa je ta uredba dober korak v pravo smer in hvala za vašo podporo. Hvala. Najlepša hvala, komisar. Sedaj pa dobi besedo poročevalec, gospod Piper. Izvolite. Dankeschön, herr Präsident. Äh, Dankeschön auch, herr Kommissar, lieber Günther Oettinger. Egal ob Energie, ob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 vlečemo v eno smer. In slišali smo nekoliko zaskrbljenosti, gre tudi za zagotavljanje dosegljivosti v konfliktnih situacijah, vendar pa smo tudi za to našli rešitev v uredbi. E, poleg tega me veseli, da je bil parlament tisti, ki je tej uredbi dal večjo moč. E, če E, Unija zdaj e, lahko poseže vmes že pri grožnji škode, je to e, prava razlika v primerjavi z staro uredbo 868, ki je bila tu brez učinka. Mislim, da bo jutri dober dan za evropske letalske prevoznike in dober dan eh, tudi za um, dobro Evropo. Če bomo složni v Evropi, lahko presežemo egoizme uh, koncernov uh, in posameznih držav. In v tem smislu hvala lepa. Najlepša hvala, s tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri. l'ordine del giorno reca ora la relazione di sedaj pa je na vrsti poročilo gospe holmeier gre za smernice za proračun dva tisoč dvajset oddelek tri besedo dajem poročevalki gospe holmeier izvolite prisrčna hvala gospod predsednik gospod komisar drage kolegice dragi kolegi na začetku prisrčna hvala. Hvala poročevalcem v Senci, ki so se z menoj intenzivno trudili, eh, da izdelamo dobre smernice in zlasti, da določimo tudi težišča za leto 2020. To nikakor ni enostavno leto, kaj v tem letu eh, je prehodo večletnega finančnega okvira in um, poskušam oblikovati razumen prehod. Drugič, to ni enostavno leto zaradi tega, uh, ker uh, imamo Brexit in glasovanje vode od ene katastrofe do naslednje in ob koncu sploh pravzaprav ne vemo, uh, kaj je pred nami. In tretjič, zato, ker smo pred velikimi izzivi po eni strani uh, Eh, konkurenčnost, delovna mesta, socialno blagostanje eh, v okviru Evropske unije, imamo izzive na področju razvojne pomoči in v vprašanjih eh, migracijskih tokov in ljudi, ki doživljajo trpljenje v drugih državah in potem vprašanje varnosti. Eh, vprašanje notranje in zunanje varnosti, eh, vprašanja, ki so s tem povezana, da eh, na optimalen začin zaščitimo naše državljanke in državljane. Dragi komisar, imam kratko malo samo prošnjo, da upoštevate našo željo na področju mladih, na področju Erasmusa, kajti mi smo trdno prepričani, da samo takrat če bodo mladi imeli varna in dobra delovna mesta, da če bomo imeli industrijo in ekonomijo, eh, ki eh, bo sposobna tudi nuditi konkurenčna delovna mesta in ki bomo vstopili, investirali tudi v v, eh, tehnologije prihodnosti, če želimo dobro usposobiti mlade ljudi in jim tudi omogočiti, eh, v, eh, okviru izobraževanja, da spoznajo tudi druge države, da spoznajo evropske sosede, da imajo stike z njimi ustrezno tem programom. Te programe je treba zato uspešno spodbujati. Potem je tu obzorje 20 in Včasih sem že nekoliko utrujena to vedno ponavljati, kajti želim si, da programe kot so COSME ali pa Future uh, Emerging Technologies, uh, kjer imamo uh, velike zavrnitve, ne zato, ker so programi slabi, ne zato, ker so projekti slabi, ampak kratko malo zato, ker ne prejmemo dovolj sredstev za nje strani držav članic. In želim si, da bi mladi ljudje v Evropski uniji uh, Eh, imeli delovna mesta za bodočnost, kjer bodo ustrezno socialno zavarovani, da bodo to delovna mesta, ki bodo opremljena za prihodnost, kjer bodo možne investicije na tem področju. Eh, in to se mi zdi naša bistvena naloga, namreč eh, ti dve nalogi, spodbujati mlade ljudi, da so dobro usposobljeni po eni strani in sicer tako, da je to trajnostno in po drugi strani, da podpremo delovna mesta in eh, podpremo inovacije, da bo to delovna mesta primerna za prihodnost, da bomo konkurenčni za drugimi državami tega sveta. Eh, upam, da bomo lahko v tem letu, in eh, to govorim čisto eh, odkrito, da bom, nam bo to uspelo, sveta žal tukaj ni. Smiselno bi bilo, če bistvenih tem ne bi načenjali ob tretji uri zjutraj, ampak že nekoliko prej, in da bi se dogovorili za bistvene vsebine, četudi bo to šele v naslednjem mandatnem obdobju. Eh, kljub temu se želim, eh, da se svet čim prej ukvarja tudi s tem proračunom in zelo bi me veselilo, če bi komisija lahko upoštevala naša težišča. Eh, hvala, kolegica. Sedaj pa dajem besedo komisarju Oettingerju, da spregovori v imenu komisije. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci, za vašo današnjo razpravo eh, ste odprli proračunska posvetovanja za leto dvajset dvajset. To je posebno leto, to je zadnje leto eh, v okviru našega večletnega finančnega okvira do leta dvajset dvajset. Po drugi strani pa imamo tudi neko negotovost, to je brexit, in pravzaprav eh, ne vemo, Eh, ali bodo kolegice eh, in kolegi Združenega kraljestva eh, z vsemi dolžnostmi in obveznostmi vključeni v proračunski okvir, ki so ga z nami skupaj sprejeli. In tretjič, zato ker imamo menjavo v parlamentu in tudi v komisiji in toliko bolj bi morali prispevati k stabilnosti. Zato, da proračunski programi za eh, razvoj Evrope dosegajo pozitivne učinke in da cilje, ki smo si jih zastavili, lahko tudi uresničimo in dosežemo z evropskimi sredstvi. Eh, hvala poslanki Holmajerjevi eh, za dobro delo različna pričakovanja političnih skupin je združila v en sam imenovalec, to iz leta v leto ni enostavno in v volilnem letu je to toliko težje. Hvala tudi kolegicam in kolegom, ki so bili pripravljeni eh, prispevati in ne voditi volilne eh, kampanje poleg parlamentarnega dela in hvala tudi za to, da so cilji tega parlamenta tudi cilji, ki jih zastopa komisija. Skratka, leto menjav imamo pred seboj. Vi ste sedaj odgovorni v parlamentu in Eh, upam, da tudi naslednji parlament tega ne bo videl diametralno nasprotno, ampak da bo to nadgradil. Zato upam, eh, da bo eh, čim več tistih v parlamentu, ki bodo čutili odgovorno za proračunsko politiko in da bodo ponovno izvoljeni in to na različnih področjih in bodo prispevali svoje pristojnosti svoje kompetence. Menjava komisije je tudi zelo zanimivo vprašanje, eh, kaj ti spravno obdobje eh, se bo začelo oktobra, v vsakem primeru z Junkereve komisijo, končalo se bo 18. novembra, morda že z naslednjo komisijo ali pa, če bomo mi eh, še vprašali, dalj časa v, eh, na svojih področjih, če naslednja komisija ne bo eh, še vzpostavljena. Skratka, gre za to, da prispevamo k kontinuiteti in to je za stabilnost Evrope velikega pomena. Potem most eh, do bodoče Evrope, investicije v državljane, inovativnost, varnost. To je naslov, ki ga je zbrala gospa uh, Holmajer, to je zelo modr naslov, skratka pomembnost eh, državljanov še vedno so naše skupne prioritete, eh, gospodarska rast, konkurenčnost, več delovnih mest, boljša delovna mesta, boljši življenjski pogoji, raziskave, spodbojanje mlade generacije, boj za ekološki razvoj, eh, potem boj proti podnebnim spremembam. In delimo mnenje, eh, da je spodbujanje ekonomske rasti in sposobnosti na tem področju prioriteta. Eh, preteklih šest let je bilo dobrih šest let za evropsko gospodarstvo. Iz leta v leto je bila rast večja, kot je bila napovedana iz leta v leto smo imeli več davčnih prihodkov, kot so to napovedovale prognoze. Iz leta v leto se je povečevalo število delovnih mest in zmanjševala brezposelnost in tudi brezposelnost med mladimi. Seveda to še davno ni dovolj, še veliko je treba posoriti, ampak preteklih šest let je bilo dobrih let in po vseh eh, prognozah se bo rast sedaj nekoliko upočasnila. Eh, proračun 2020 mora zato nuditi instrumente proti stagnaciji, proti recesiji, proti krizi za rast gospodarstva, za delovna mesta, za prosperiteto, za konkurenčnost v okviru naših eh, omejenih finančnih sredstev potem Kozme in eh, naši MSP-ji, zagonska podjetja, eh, eh inovativnost eh, v Evropski uniji, Erasmus, plus, pa vse do medkulturnih kompetenc od kibernetske varnosti do boja eh, zoper podnebne spremembe. Eh, Posod imamo kopico programov, ki gredo v pravo smer in eh, ki jih sklepamo in jih želimo tudi okrepiti kljub omejenim sredstvom. In zato potrebujemo čim večjo prožnost. Parlament in komisija morata skupaj tudi napram svetu stati za tem, da se lahko ustrezno odzivamo na to, kar je pred nami v smislu izzivov naslednjih let. Bedimo nad tem, da na področju kohezijske politike obstaja ustrezen nivo plačil vse, kar je bilo sprejetega v okviru obveznosti, vse, eh, kar je bilo prejeto v obliki računov, mora biti tudi realizirano v plačilih in eh, ne smemo preveč tega prenašati v naslednje leto. 12. februarja je svet sprejel smernice na svetu ECOFIN. Eh, danes in v naslednjih dnevih boste vi predložili vaša težišča, vaše težišča, Eh, smernice kot dopolnilo. Mi kot eh, komisija eh, bomo prav tako prispevali v okviru svojih možnosti za to, da bi lahko dosegli dogovor med svetom in parlamentom. In sicer bo trilog za to naslednja priložnost. Torej, še enkrat vaše vprašanje. Eh, prioritete se pokrivajo z prioritetami komisije. Hvala za dobro opravljeno delo eh, in eh, hvala tudi za to, da ne mešate volilnih kampanj z delom v proračunu, kar je v interesu vseh naših državljank in državljanov. Hvala. Najlepša hvala dragi komisar. Sedaj pa bomo začeli z prispevki v imenu političnih skupin. Najprej v imenu skupine ILS, e gospod Keli za tri minute. Uh, Hvala lepa in čestitki Moniki Holmar, kolegici in tudi komisarju Oettingerju, ki je pri tem portfelju, portfelju opravil odlično delo, tudi pri prejšnjem. In treba je to priznati in pohvaliti ljudi. Glede proračuna 2020, no, ta se mi zdi, da določa večletni finančni okvir na ustrezen način. Proračun mora biti močan, dobro se mora financirati in usmerjen mora biti v prihodnost. Pozdravljam osredotočenost osredotočenost poročevalke na raziskave in razvoj. To je nujno za nadaljno prihodnjo rast Evropske unije 27 držav članic. To bo povečalo tudi našo globalno konkurenčnost. Pozdravljam tudi to, da je poročevalka poudarila programe, kot so obzorje 2020, kozme in digitalne naložbe. Kot drugo pozdravljam tudi pomen, ki je posvečen podnebnim spremembam. Na ta način naj bi zagotovili, da bodo cilji do leta 2030 izpolnjeni. Izvesti pa moramo ukrepe tako, da bo Evropska unija v spredju pri izvajanju ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, v skladu s tem, kar se je dogovoril parlament pred nekaj leti. Brez tega ne bomo dosegli ničesar. Brez uspešnih instrumentov ne bomo mogli mobilizirati evropskega proračuna. Samo s skladom EFSI smo uspešno zagotovili ogromno milijonov gigavatnih ur elektrike. In poleg tega je zagotovil tudi 5000 gigavatnih ur elektrike energijskih prihrankov na leto. Tudi to bo pripomoglo k izpolnjevanju ciljev za prihodnost. Invest EU je prav tako pomemben program. Vse to kaže, kako pomembne, pomemben je ambiciozen in močan evropski proračun. In upam, da bomo do leta 2020 spostavili tudi ostala pravila za novi večletni finančni okvir za obdobje od 2021 do 2027. In še najnovejša novica. V britanskem parlamentu so se so glasovali za amandma s Pelman z 312 glasovi za in 308 proti, tako da je izglasovano izstop Združenega kraljestva, da so zavrnili izstop Združenega kraljestva brez porazuma. Hvala. Najlepša hvala. Modri karton je eh, dvignila gospa Mirjada. Ali sprejemate vprašanje? Ja, izvolite. Sean, moram pozdraviti to, da se tako zanimate za podnebne spremembe in zadeve povezane s tem. Ampak, če bi si dejansko pogledali proračun, bi videli, da so sredstva namenjena boju proti podnebnim spremembam le majhna. Ampak, kolikor vem, ste preprečili nekaterim ljudem, da bi prišli v tešoh, da bi spregovorili tudi z vašim premijejem o obnovljivih verjih energije in o tem, kako bi lahko živeli brez fosilnih goriv. Nam lahko poveste nekaj več o tem? Uh, ja, hvala, zelo zanimivo vprašanje. Lahko rečem, da naša skupina v Evropskem parlamentu obravnava in se vključuje v v razprave o boju proti podnebnim spremembam, tudi o pariškem sporazumu, že dolgo časa. Tako da verjetno poznam boj proti podnebnim spremembam bolje kot kdorkoli. V okviru naše vlade oziroma naš minister na, na Irskem pa zdaj pripravlja program za boj proti podnebnim spremembam podnebnim spremembam in zajema 35 ciljev. Tako moja stranka, naša vlada na Irskem in tudi ELS v Evropskem parlamentu so vodilni v spremembah, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov. dobi eh, besedo globa, gospa Gloanek Mora. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. V veliko veselje mi je, da lahko predstavim stališče socialistov in demokratov v zvezi z pripravo eh, proračuna eh, za zadnje leto v tem večletnem finančnem.